Gospod predsedujoči. Ponovno odpiram zasedanje. Zapisnik in sprejeta besedila so na voljo. Ima kdo kaj proti? Ne. Zapisnik je torej potrjen. Prva točka na dnevnem redu so razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države največ eno uro v skladu s členom 122 poslovnika. Najprej bomo govorili o Pakistanu in nedavnih primerih preganjanja. Najprej dobijo besedo avtori. Gospod Bilan, za dve minuti, izvolite. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący